Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči. Vedno sem si želel postati evropski poslanec in biti celo predsednik kakšnega odbora, pa mi ni nikoli uspelo, no sedaj pa imam priložnost sedeti v tem stolu. Veselje mi je, da sem lahko danes spet v vašem odboru in poročam o eh, novi politiki v EIB. Na zadnje sem bil v tem odboru res eh, tik pred Pariško konferenco, pred COP21. Zdi se, kot da je od takrat od preteklo že veliko časa, ampak mislim, da smo od takrat zelo uspešni pri posredovanju v razpravah na ravni COP. Upam, da bo tudi tokrat enako uspešno. Najlepša hvala, predsednik Kamfan, da ste mi torej dali priložnost, da danes nagovorim ta odbor. Prejšnji teden ste v parlamentu sprejeli resolucijo o e, nujni situaciji na področju podnebja. S tem se strinjam in strinjam se tudi s tem, da moramo nujno ukrepati. Leto 2030 je zadnja priložnost, eh, da preprečimo katastrofalne podnebne spremembe. Zaščititi moramo tudi biotsko raznovrstnost in ekosisteme. To bo gotovo ključno, ključen del pogovorov v eh, Kunmingu naslednje leto na, v posred, in po pogovorjih 2020 na teh eh, podnebnih pogovorjih. Upam, da bomo takoj govorili o podnebni krizi in začeli z skupnimi ukrepi Vse od sestanka na plenarnem zasedanju pred nekaj tedni je prišlo do hitrih sprememb. To nas je presenetilo, celo nas eh, v EIB je to zelo presenetilo. Namreč vedeli smo, da bo postopek zahteven. 28 držav članic pač nima vedno enakih predstav, enakih zamisli, sploh pri tako težkem vprašanju kot je to. Ampak na koncu nam je le uspelo doseči prepričljivo večino pri glasovanju in zato sem tudi hvaležen. To so dosegle naše službe, še posebej pa imajo zaslugo za to trije podpredsedniki EIB. Edwin Dur, ki je danes z nami, je tisti, ki je resnično neprestano delal na tem vprašanju, kar se tiče eh, posojilne politike EIB še posebej, ko gre za fosilna goriva. Amanda Varov je pristojna za podnebna vprašanja. Morala bi biti danes z nami, ampak je žal ni, je že v Madridu in se opravičuje za svoj eh, izostanek. Z nami je tudi Alvas Fajol, ki združuje ambicije glede zdravih in zelenih financ. Zahvaljujem se vsem trim podpredsednikom za njihovo delo in če boste zastavili vprašanja, ki presegajo moje znanje in razumevanje teh vprašanj, jih bom posredoval podpredsednikoma, da jih lahko odgovorijo. V resoluciji o COP25 je Evropski parlament pozdravil eh, naše ukrepanje v podporo boju proti podnebnim spremembam. Zahvaljujem se vam za to podporo in 4000 zaposlenih v naši banki to res ceni, namreč to nas bo motiviralo v prihodnosti. Evropska unija se je odločila, da bo izjemno natrebovala na tem področju, namreč če ne bomo več financirali fosilnih goriv in bomo pripravili strategijo za financiranje energentov eh, posod. Po izkušnjah iz Pariza izpred štirih let, ko smo bili mi gonilna sila eh, pri tem vprašanju, bomo gotovo tudi letos eh, prevzeli to vlogo, drugi pa nam bodo gotovo sledili. Novi cili so jasni. Najprej želimo povečati odstotek financiranja za okoljsko trajnost in eh, boj za podnebne spremembe na 50 odstotkov. Nekateri včasih pravijo, da mora EIB postati podnebna banka. To sicer ni v našem imenu, ampak mi smo že in smo bili podnebna banka Evropske unije v zadnjih desetletjih. Namreč mi investiramo največ denarja v to področje in tudi v prihodnosti bomo počeli podobne um, ukrepe. Pred desetimi leti smo imeli 15 odstotno ulaganje v eh, boj proti podnebnim spremembam. Na COP21 eh, je bilo to 27 odstotkov, sedaj pa želimo to povečati. Na generalni skupnošč, skupščini Združenih narodov sem oznanil, kakšne naložbe bomo eh, pripravili za zelene projekte. In takrat še nisem bil prepričan, da bo to potrjeno, ampak je bilo. Do konca leta 2020 bomo uskladili vse naše naložbe z eh, cilji in zavezami iz Pariza. Če se zavežemo, da bo 50 odstotkov vseh naših posojil namenjenih eh, boju proti podnebnim spremembam, potem gotovo z drugimi 50 odstotki ne bomo nasprotovali ciljem, ki smo si jih zadali v prvih 50 odstotkih. Ne bi bila torej smiselna rešitev, da bi z 50 odstotki šli v eno smer, z drugimi 50 pa v drugo, kar pomeni, da potrebujemo celostno strategijo za naša posojila. Pogosto se govori o zelenih obveznicah. Mi smo to eh, ustvarili takšen instrument že pred desetletji. Takrat so mislili, da smo nori, ampak eh, naši predhodniki so bili v tistem času izjemno, izjemno pogumni. Na borzi v Luksemburgu smo našli zelo dobrega partnerja in oni so postali eden izmed najbolj dinamičnih partnerjev za te dejavnosti. Kmalo pa je postalo jasno, da potrebujemo zelo jasna pravila glede tega, kaj so zelene obveznice. Ni dovolj, da vzamemo beli papir, ga pobarvamo na zeleno in rečemo, da je to sedaj zelena obveznica. Ne, ne. Ulagatelji morajo razumeti, kaj se bo zgodilo z denarjem, ki ga uložijo, ki nam ga zaupajo. Prav zaradi tega potrebujemo transparentnost, odgovornost in trajnost. In to je potrebno redno preverjati. Potrebujemo mednarodne kriterije za to, kaj so zelene obveznice. Imamo delovno skupino o zelenih načeljih. kjer sodelujejo naši strokovnjaki in tam se opravlja zelo dobro delo. Strinja pa se tudi z Evropsko komisijo, namreč da potrebujemo bolj smiseln okvir, kar se tiče same taksonomije tam, tako da ne bo nobenega goljufanja glede eh, zelenih obveznic. Tako imenovani greenwashing seveda izpodbija našo kredibilnost in zaupanje naših državljanov. To je veliko tveganje, saj drugače naši državljani ne bodo več verjeli v to, kako veliko tveganje so podnebne spremembe. Hitro moramo ukrepati, državljani nam morajo zaupati, da z njimi, njihovim denarjem ravnamo razumno. Ta odločitev je torej pomemben signal svetu, kaže na to, da bomo v Madridu prevzeli vodilno vlogo v boju zopr podnebne spremembe in da bomo tudi v prihodnosti ravnali zelo zavezano. Hitro moramo sprejeti in razviti potrebne tehnologije. Na tak način lahko postanemo vodilni pri zelenih tehnologijah za celoten svet. V zadnjih letih Evropa izgublja svojo konkurenčno prednost, ker ne omogočamo dovolj inovacij. 1,5 odstotka BDP manj vlagamo v um, inovacije kot konkurenti iz Azije in ZDA. Prav zato je potrebno tudi to spremeniti in izboljšati. Podnebne politike so torej priložnost za razvoj trgov in to priložnost moramo izkoristiti. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, komisijo in svetom pri izvajanju te ambiciozne vizije o Evropskem zelenem dogovoru. EIB ima osrednjo vlogo pri izvajanju oglične neutralnosti in doseganju naših skupnih ciljev. Je pa res, da so javna sredstva omejena. Mi vzpodbujamo mobilizacijo zasebnih eh, sredstev in svetujemo pri tem, kako izboljšati finančno privlačnost določenih instrumentov. Tudi to je naša vloga. Naše svetovalne storitve in eh, pomoč pri financiranju bo gotovo pomagala Evropski komisiji komisiji pri izvajanju mehanizma za pravičen prehod. Zavedamo se, da je ta prehod pomemben, če želimo doseči določene zaveze iz Pariza in da bo to prizadelo nekatere regije bolj kot druge. Prav zato potrebujemo pravičen prehod, zaščititi moramo najbolj ranljive skupine in regije ter zagotoviti, da nihče ne bo trpel na ta račun. Naša nova politika že pri, predvideva določene ukrepe, naprimer razvoj eh, svežnja za energetski prehod, ki vključuje tudi možnost, da se izjemoma financira tudi do stopnje 75 odstotkov projektnih stroškov za tiste države, ki jih je prihod, prehod najbolj prizadel. Ponavadi je stopnja sofinanciranja 50 odstotkov. Ampak tukaj ne gre samo za energetsko politiko, ne gre samo za obnovljive vire energije, za učinkovito upravljanje z energenti, gre tudi za rast, nova delovna mesta in boljšo gospodarsko rast. Če bomo določene energetske panoge zaprli, bodo ljudje izgubili eh, delovna mesta. Nekdo, ki je celo življenje delal v rudniku, bo težko našel novo službo in zato potrebujemo takšen prehodni sklad. Naj vam praktično povem, kako želimo izpolniti te ambicije, ki smo si jih zadali. Skupina EIB, torej banka in eh, sklad, ki pri nas deluje, trenutno pripravlja načrt za podnebje 2020 in na tak način želimo prikazati, kako bomo izvedli naše cilje v letih 2021 do 2025. Ta naš novi podnebni načrt še krepi obstoječo podnebno strategijo EIB, ki se tudi v tem trenutku prenavlja. Leta 2015 je bila potrjena ta strategija, ampak eh, od takrat smo strategijo izboljšali in izboljšali smo tudi način, kako izpolnjujemo zaveze, ki smo jih dali pred štirimi leti v Parizu. Nadaljevati moramo tesno sodelovanje z evropskimi institucijami v Bruslju in Strasburu. Jasno je namreč, da dejavnosti EIB potekajo nekako v trikotniku posojil, mešanja evropskih virov in svetovanja. Torej, te tri točke moramo nekako združiti v enotno delovanje. Prav zato je tako pomembno sodelovanje z Evropsko komisijo in državami članicami ter Evropskim parlamentom, ko se pripravlja naslednji evropski proračun. Kako pa je z zelenim dogovorom in eh, svežnjem za pravičen prehod? V tem trenutku je to samo ime programa. V naslednjih tednih pa bomo seveda v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo, z podpredsednikom Timmermansom in eh, predsednico von der Leyen izvedeli več, pripravili eh, vsebinske podrobnosti. Ko govorimo o tej viziji prihodnosti, nekatere začne skrbeti, ampak mislim, da samo teoretična vizija ni dovolj. Pripraviti moramo vsebinske predloge, tako da bo bolj razumljivo, kaj točno je ta zeleni dogovor, kaj točno je sklad za pravični prehod. In prav na tem področju bomo tesno sodelovali z Evropsko komisijo. Hvala lepa za pozornost. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Če danes ne bo dovolj časa, da odgovori, odgovorim na čisto vsa vprašanja, pa vam zagotavljam, da bom po sestanku poslal pisni odgovor. Naši kolegi iz Bruselske in Luksemburške pisarne so tudi danes z nami. Tako, vaš mikrofon zgleda, da sedaj deluje, tako da se lahko morda presedeva. <laughs> Seems to be working. Okay. So. Zgleda, da dela. Tako da sedaj besedo dobijo najprej koordinatorji za ILS, e Peter Lize, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, predsednik Hoyer. Na koncu ste citirali stavek, ki ga je nekoč eh, dejal nemški eh, kancler iz socialdemokratov, namreč da tisti, ki imajo vizije morajo obiskati zdravnika. Ampak vseeno je dobro, da imamo vizije, namreč eh, gospa von der Leyen je v osredje evropskih politik postavila podnebne spremembe in boj proti njim. Vaš komentar je bil bolj v smeri, da moramo z vizijami pomagati ljudmi, ljudem. Izkazalo se je, da je boj proti podnebnim spremembam izjemno pomemben in res je, sedaj moramo tem vizijam dati vsebino in pomagati, naprimer, tistim, ki so do sedaj živeli od uh, rudnikov, premoga in tako naprej. Pred dvema tednoma smo pozdravili to, da se eh, okrepi EIB in da se ta spremeni v podnebno banko. Pravilno ste povedali, da EIB ne sme eh, več. Uh, dajati pretiranih posojil za fosilna goriva. Če sem pravilno razumel, želite tudi um, podpirati zajemanje in hrambo oglika. Sem to prav razumel? Kaj pa vprašanje plina v kombinaciji z obnovljivimi viri energije? Po našem mnenju je to nekaj, kar je dobra rešitev v določenih državah. Naprimer na polskem bi lahko prešli iz velike uporabe premoga na uporabo majhne količine plina in velike količine obnovljivih virov energije. To se mi zdi nek smiseln prehod in upam, da boste vzpodbujali tak način postopanja. Hvala. Najlepša hvala. Za SND Mohamed Čahed, izvolite. Um, doktor Vela, Hvala lepa. Doktor Hojer, najlepša hvala eh, za ta nagovor. V SND pozdravljamo prehod iz EIB v vsaj deloma podnebno banko. Malce smo bili zaskrbljeni, eh, ko ste omenjali pline z nizkimi izpusti, ampak tudi Peter Liza je omenil to vprašanje. Pa tudi v, v to, da ste omenili, da so naložbe v fosilna goriva še vedno sprejemljive v določenih pogojih. Trenutno poteka v parlamentu razprava o zeleni taksonomiji. 50 odstotkov naložb bo šlo v zelene naložbe, vseh ostalih 50 pa v druge. Ampak pri tem boste res preverili, ali gre tistih drugih 50 odstotkov v smeri naših pariških zavez ali ne. Zato me zelo zanima, ali ste se zauzemali za to, da bi prol, poleg razprave o tem, kaj je zelena taksonomija, uspodbudili tudi razpravo o tem, kaj je rjava taksonomija in ali bi to lahko pomagalo uh, celotni razpravi. Hvala. Za Renew, gospod Torvalc, izvolite. Najlepša hvala, opravičujem se, ker imam eh, malce hripa v glas. Če želimo doseči oglično neutralnost, obstajajo tukaj različne razprave, različne uh, ovire in tako naprej. Postopki in eh, težave so drugačne pri sektorju transporta, pri gradbenem sektorju, uh, in drugot. Govor je o različnih pogojih za ustvarjanje boljške, boljše biotske raznovrstnosti in banka bi morala na nek način uskladiti te različne aspekte, ki obstajajo. Zdi se, da gre za nekakšen kaleidoskop, ki ga vrti čas. In bolj ko ga vrtimo, bolj se slika spreminja. Zato imam zelo preprosto vprašanje. Zanima me, kako se soočate s temi zelo različnimi, zelo uh, nasprotujočimi si izzivi. Hvala lepa. Za zelene, izvolite, kolega. Um, you, chair, you, um... Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Hojer. Tudi zeleni menimo, da je to vsekakor korak v pravo smer, imamo pa še vedno nekaj vprašanj, kar se tiče dejanskega izvajanja vaših politik. Najprej ste govorili o načrtu EIB. Morda lahko bolj pojasnite, kakšni so konkretni koraki, s katerimi želite doseči 50 odstotkov zelenih naložb, in kakšna je časovnica za pregled in spremembo drugih eh, naložb v posamezne sektorje, naprimer v prevoz. Poleg tega me zanima, kaj točno ste menili, ko ste dejali, da želite uskladiti svojo politiko z načeli in zavezami iz Pariza. Ali želite uporabiti tako imenovano načelo do no harm in kako boste to izvedli. Pa še nekaj glede plina. Tukaj obstaja velik projekt, ki ga financirate v tem trenutku in mislim, da boste financirali prehod na ogrevanje na plin vse do leta 2024. Ne vem, ali ni to uh, nespametna naložba, ki ste jo sedaj umestili v portfelj EIB. kako sploh opredeljujete nizkooglične pline? Namreč v tem trenutku ni jasne opredelitve, kaj to točno pomeni. Ali bo neka opredelitev nizkooglične plinov vodila do tega, da bomo v bistvu še vedno financirali fosilne pline? Govorili ste tudi o podnebni strategiji in o tem, da želite prenoviti podnebno strategijo EIB. Lahko prosim pojasnite, kakšni so konkretni koraki in kakšni so vaši cili pri prenovi te strategije. Hvala. Najlepša hvala za EKR, Aleksandr von Ra. Yeah, thank you, chairman. Thank you, hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Hoyer. Imam specifično vprašanje, ampak to je lahko tudi splošno vprašanje. Na plenarnem zasedanju sem to eh, že vprašal, pa žal nisem dobil odgovora. Sam prihajam iz Prage na Češkem. Gre za zelo uh, tradicionalno križišče, ki povezuje Dunaj, Frankfurt in Berlin. Praga nima obvoznice in zaradi tega je polna različnih avtomobilov, tovornjakov, težkega prometa našo občino eh, vodijo pirati, ki so v bistvu del zelenih v Evropskem parlamentu in obljubili so financiranje EIB za to, da bi se zgradila obvoznica okrog Prage. Če bi bila obvoznica zgrajena, bi to res izboljšalo kakovost eh, zraka, kakovost življenja v naši prestolnici, po drugi strani pa to ne bi pomagalo pri doseganju pariških zavez avtomobili in tovrnjaki bi pač eh, zaobšli obvoznico. Torej, res je, da bi se lokalno gledano situacija izboljšala, izboljšala globalno gledano pa ne. Ali je torej pri novi politiki EIB mogoče pridobiti sredstva za tak projekt ali ne? In nasplošno zgledano me zanima, ali se vam zdi, da so takšni projekti upravičeni do financ iz EIB ali ne. Hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu ID Silvija Sandon opravičujem se za uh, preobrat. Ni problema. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Hojer. Prebrala sem, da želite uložiti eno biljardo evrov v uh, zelene naložbe. In zdi se, da je celoten Evropski parlament v nekakšni histeriji glede podnebnih ukrepov, ki bodo očitno rešili čisto vse težave. Kot pravi Greta Thunberg, obstaja nujna izjemna situacija in nam vsem grozi masovno izumrtje. In zato ne razumem, kako lahko tukaj kar pozabimo na javne naložbe. Pravite, da bomo vsi umrli, da gre za katastrofo in da moramo nujno ukrepati. In kako naj potem istočasno zagotovimo, da bo na voljo dovolj proračunskih sredstev? ta podnebni sklad, ki ste ga ustvarili, je samo še eden izmed mnogih mehurčkov, ki se pojavijo v, sredstvi, v finančnem svetu. Gre samo za interese velikih bank in finančnih inštitucij, ne ščitite pa dejanskih eh, potreb naših državljanov. Ali mi lahko pojasnite, kako želite torej nekako poenotiti to željo, da se odpravi nevarnost tega, da bomo vsi umrli zaradi podnebnih sprememb po eni strani in po drugi strani. Države članice eh, karate vsakeč, ko želijo dodatno nameniti sredstva eh, za ukrepe. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še guje, izvolite, gospa Modih. Hvala lepa, gospod Hojer, hvala za ta uvodni nagovor. Nasplošno gledano je seveda odlično, da ste se odločili, da boste podprli naložbe, ki ne vključujejo financiranja fosilnih goriv. Vsi vemo, da nimamo veliko časa, časovnica je kratka. In tukaj moramo upoštevati javna naročila v državah članicah, ki v tem trenutku še vedno niso usklajena z podnebnimi cilji. To je potrebno čim prej spremeniti. Dve vprašanji imam najprej glede plina in potem glede energetske učinkovitosti. Govorili ste o ciljih za leto 2050. To je dolgoročni cilj. Ampak po našem mnenju je pomembnejši cilj za leto 2030. Potrebujemo načrt, kako bomo dosegli dejanske spremembe že do leta 2030. Drugače bo ta letnica či prehitro prišla in nič ne bomo spremenili. Veliko je govora o tem, kako bo Evropska unija prevzela vodilno vlogo, po drugi strani pa cili, ki smo si jih zadali, niso utemeljeni na znanstvenih dokazih istočasno ne dosegamo vrednosti, ki smo si jih zadali. Tudi zeleni dogovor in ta mehanizem za pravični prehod ne vključujeta dovolj ambicioznih ciljev. Prav zato ne moremo reči, da imamo vodilno vlogo na tem področju. Zanima me, kaj so nizkooglični plini. Ali res mislite, da je CCS tukaj rešitev. Po mojem mnenju še nimamo rešitev, ki bi to omogočale. Zanima me torej, kaj točno so brezoglični plini in ali ne bi bilo smiselno, da raje takoj preidemo na dejansko čiste vire energije, kot je naprimer eh, druga vrsta plina. In še drugo vprašanje glede energetske učinkovitosti. To vsekakor podpiramo, ampak zanima me, kakšni so kriteriji za to, da energetska učinkovitost upošteva celoten življenski cikl zgradb in materijalov. Hvala lepa. Tako, najlepša hvala. Sedaj bi kar nadaljevali z vprašanji, drugače ne boste imeli dovolj časa za odgovore. Devet poslancev eh, je prosilo za besedo, sedaj bomo eh, seznam za vprašanje zaključili. Vsak dobi eno minuto, drugače ne bo na voljo dovolj časa za, za odgovore. Namreč eh, po tej razpravi glasujemo in moramo biti pravočasni. Najprej dobi besedo spet predstavnica ILS e in sicer gospa Spiraki. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za besedo, hvala, gospod Hojer, da ste danes z nami v našem odboru. Na kratko bi zastavila dve vprašanji. Prvič, prihajam iz Grčije in pri nas imamo dve tranzitni regiji, najprej regija Zahodne Makedonije in drugič eh, mesto eh, Megalopolis. Zanima me, ali imate kakšno kakšen predlog za lokalne oblasti glede tega, kako bi lahko pripravili nove projekte, ki bi bili upravičeni za sredstva EIB. In drugič vprašanje glede uporabe plina kot eh, prehodnega vira energije, kot prehodnega goriva. V istem okviru me zanima, ali lahko naše tranzitne regije uporabljajo ta plin in pri tem pridobijo sredstva EIB, s katerimi bi lahko poenostavili prehod. Hvala. SND, Spurek. SND, Spurek. Hvala lepa, predsednik. Skupaj s potrditvijo nove energetske politike EIB je 14. novembra EIB sprejel novo strategijo, ki vključuje tudi postopno povečanje deleža financiranja podnebnim ukrepom in podnebni trajnosti, da bi prišli do 50 odstotkov teh operacij leta 2025 in naprej. Zaenkrat je imel EIB cilj 25 odstotkov podnebnim ukrepom samo in ta zadnja povišica na 50 ni samo odstotkovna, ampak tudi pri obsegu delovanja. Vključuje ne samo odstotkov, podnebno razsežnost, torej horizontalno perspektivo, ampak tudi podnebno trajnost. To pa je ločen sektor projektov, vertikalni. Z obstoječo metodologijo banke danes ni mogoče zagotoviti izpolnevanja tega cilja. Kakšen je torej trenutni, kakšen bo novi jasni cilj in kakšna bo metodologija za to, da ugotovimo, ali se dosega ta cilj? Hvala lepa. Pojte meni, gospod Hojsling, gospod Hojsik. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitev, zelo zanimivo. Naj vprašam, kako politika posojanja, ki je velik korak naprej, lahko nekaj, kar prispeva k znatnemu koraku naprej v srednji in vzhodni Evropi. Prihajam iz regije, ki ni odvisna samo od fosilnih goril, še pa posebno premoga, ampak tudi se zelo zanaša na energetsko intenzivne industrije. Ta politika posojanja bi morda lahko prebrodila tudi ta tehnološki razkorak in bi nas pomaknila v novo razvojno obdobje. Hvala. Pavlus, hvala lepa, da ste z nami, gospod Hojer, tukaj sem naj se vam eksplicitno zahvalim za to, da ste omenili tudi krizo bioraznovrstnosti. Ta je spaketena zaradi podnebnih ukrepov. In katere ukrepe bi EIB financirala na tem področju? Mislite, da bi financirali tudi projekte konzervacije ali tudi kmetijske projekte, ki bi krepijo bioraznovrstnost. Razmišljate tudi o projektih bolj zelenih mest? Ali lahko poveste kaj več o tem? Hvala. Thank you for ECR. Anna Zalewska. Zalewska. Panie e, przewodniczący, e, panie... Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsednik banke. Hvala lepa za ta sestanek. Naj zadam nekaj vprašanj. Evropska investicijska banka, če prav razumem, je neodvisna finančna institucija, ki ima svojo pravno osebnost in skrbi za javno-zasebna sredstva. Zato prvo vprašanje. Od česa bo odvisno sodelovanje med vsemi? banko in komisijo, ki upamo, da bo pokazala jasne, pragmatične rešitve. Se upravičujem, zgleda, da ni tolmačena v angliščino. Morda greš za tehnično težavo z mikrofonom v angliški kabini. Thank you all.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 Da, res je, pojavljajo se nekatere informacije, da banka ne bo financirala nobenih investicij, ki se dotikajo plina. Vemo pa, da zelo veliko držav, tudi Poljska, je že namenilo precej naložb tudi v kakšne plinske instalacije. Lahko poveste kaj več o tem? Hvala. Eh, Hvala lepa, Gue Wallace. Thanks, chair. Hvala lepa. Gospod Hojer, vaša politika ohranja revidirane politike. Tega ni bilo v osnotku, kar pomeni, da bi lahko potem namenili sredstva tudi otekočinjenemu plinu. To je pomenilo tudi za nas na Irskem, kjer uvažamo plin ZDA in to bomo še naslednjih desetletjih vaš podpredsednik Andrew je nedavno dejal, da bo EIB še naprej posojala fosilnim in plinskim projektom, če bodo izpolnjevali stroge standarde emisije. Lahko poveste kaj več o tem. Prav tako potem je zapisano, da bo nasplošno banka podpirala samo tiste projekte, ki bodo dali manj kot 250 mg CO2 na kW energije. Ampak komisija pripravlja trajnostno energijo in kot del tega procesa išče tudi prispevek tehnične skupine strokovnjakov in po podatkih strokovnjakov podpora le temu ne bi pomenila ustrezne tranzicije na čisto energijo. In zato bo potrebno te zadeve spremeniti, da bomo bolj prispevali k ohranjanju okolja vi pa dovoljujete v bistvu še več, kot je predlagala ta skupina strokovnjakov. Lahko to razložite? Hvala lepa. ELS, gospod Bentele. Hvala lepa za vaše uvodne besede, moje vprašanje. Koliko EIB že sedaj podeljuje posojila za podnebne, za zaščito pred podnebnimi spremembami? In okoliko mislite, da bi lahko te ukrepe še ukrepili, seveda govorim glede na to, da je Evropski parlament sklenil, da bomo podvojili sredstva za varstvo podnebja v naslednjem mandatu. Pa tudi glede na to, da je smiselno se tega lotiti na mednarodni ravni. S temi posojili bi morda lahko potem zajeli tudi še zasebni sektor, bolj kot do sedaj. Hvala lepa. Jaz sem desa za Arena. No, le, e, Pozdravljeni, gospod Hojer. E, niste veliko govorili o biotski raznovrstnosti ali boste vlagali tudi v rešitve, ki izhajajo iz narave, ki temeljijo na naravi. To je zelo pomembno tudi za podnebne spremembe. E, vaš cilj je ta, da se financirajo zelo varni projekti, torej da ne bi izgubili trojnega A. Um, to ponavadi delajo zasebne banke in to nas uh, preseneča, zato ker pri vas gre pa za razvojno banko. Kako boste to uskladili uh, s tem, da bi radi ohranili trojni A? Uh, hkrati pa je treba financirati tudi zelene projekte, um, ki pa mogoče niso tako varni, vsaj v začetku ne. Um, kako boste torej to uskladili? Last question, uh, Jan Huitema for Renew. In zadnje vprašanje, Jan Huitema, Renew. For being here, I just have a very... Hvala lepa, da ste z nami. Čisto kratko vprašanje. MSP-ji, mislim, da so gonilo za inovacije in so lahko dragocena rešitev tudi za podnebje. Kako lahko zagotovimo, da bodo tudi sredstva, ki jih namenja EIB, da bodo prišla v prave roke, torej tudi v roke MSP-jev. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, če lahko prosim odgovorite na vsa ta vprašanja v 15. najmanj 10. največ 15. minutah, potem pa bomo zaključili. Hvala lepa. Ja, to je velikodušno. Vem kako natančni ste v Evropskem parlamentu, kar se tiče časovnih omejitev. Predvsej vprašanj je, želim odgovoriti na vsa. Prosim pa upozorite me, če na katero od vprašanj ne bomo odgovorili, da boste dobili odgovor iz naše pisane v Bruslu. Na splošno, obseg vprašanj tudi zadnjega, kar se tiče MSP-ja, kaže, da je predvsej pričakovano od banke, se predvsej pričakuje od banke, predvsejšen spektr. Že dolgo smo, podnebna banka, zdaj bomo še bolj. In podnebne ukrepe bodo vedno bolj v spredju. Istočasno pa želimo proizvajati delovna mesta prek MSP-ja in se boriti proti izgubi produktivnosti in konkurenčnosti, kar se tiče naših trgovinskih partnerjev, s tem, da veliko več investiramo v inovacije. To je naša največja slabost. In istočasno bi naj tudi prispevali k viziji, ambiciji da bi naj bili globalni akter in bi naj imeli v tem kontekstu strateško avtonomijo. Za me je ena najpomembnejših ambicij ravno ta, torej moramo prispevati k temu. To pomeni, da če imamo različne nize ciljev, podnebe, inovacije, rast, zaposlovanje in še nekaj drugih, potem moramo zagotoviti, da ne bomo utonili v tem naboru ciljev. Potrebno je celo upoštevati nekatere protislavne cilje. Naprimer, sosedstvo, Zahodni Balkan. Temu področju moramo nameniti veliko več pozornosti. Na Zahodnem Balkanu lahko vidimo, da tiste države, ki dobro sodelujejo, ki se premikajo proti EU, to je posebna politika kohezijske politike, to kombinirajo z inovacijami. To so tiste regije, ki so še prav posebno ambiciozne glede inovacij tiste so najbolj uspešne pri premiku k EU, vsaj ekonomsko. To torej kaže, da moramo te vse naše ambicije združiti v eno. Kot smo dejali tudi na Grani skupščini za ne in Parizo nedavno in to bomo storili tudi naslednji teden v Madridu, mora podnebje biti vsem, kar počnemo. To pomeni, da moramo zagotoviti, da ne bomo spodkopavali naših podnebnih uspešnih zgodb z drugimi deli delovanja. To je včasih težavno, kajti včasih lahko prijemo do napačnih zaključkov. Mislim, da sveto, kjer želimo biti tehnološki voditelj in ekonomska sila, potrebujemo ceste, potrebujemo železnice, potrebujemo letalski promet, potrebujemo pristanišča. To bo še vedno tako. Ampak, to moramo početi trajnostno. Zato nismo sanjači, menimo, da je uspeh na področju podnebja in ohranjanja narave nekaj, kar lahko zagotovi nadaljni razvoj. In tukaj moramo biti zelo ambiciozni, kar se tiče inovacij in tehnologije. Zato torej vprašanje, kaj se tiče poslovanja izven EU, to je bilo vprašanje, ki se mi je zdelo še pa posebno zanimivo. Kaj ti tukaj lahko resnično vidimo, kakšen kvantumski skok razvoj pomeni. Kolegica z Polske je dejala, da to velja tudi za razmere znotraj EU. Imamo področja, kjer moramo se razvijati zelo hitro. V Afriki je to evidentno. Če greste v Etiopijo ali Kamerun, lahko vidite, da je mobilni telefon revolucionariziral družbe, kajti tako jim je zagotovil dostop do informacij, zdravstvenih informacij, zavarovalnic, bank in to regijam, kjer ni bančnih podružnic. In to je potem sprožilo zelo veliko ekonomskih dejavnosti, mikropodjetje, MSP-jev, še prav posebno so to vključene ženske, ki ste doslej sploh niso imele dostopa do trga. Torej, to pomeni veliko razliko. Potem, ko je Afrika bila toliko časa zapostavljena, so sedaj takoj prišli na mobilne komunikacije, ne več na fiksne. To se je zgodilo in to tudi z našo podporo. Ampak lahko storimo samo toliko, koliko nam vi dovolite, vi kot poslanke poslance Evropskega parlamenta, pa tudi svet držav članice. In zaenkrat so oklevali, da bi šli prek 10 odstotkov posojanja iz ZNEV, še prav posebno v državah razvoja. Mislim, da se mora to končati po migracijski krizi. So se evropejci zbudili glede razvojne politike. Sedaj vedo, kaj pomeni pomoč Afriki, če bo Afriki 4 milijarde ljudi do konca stoletja potrebno razmišljati o razvoju, ne kot nečem, kamor samo mečemo denar stran, ampak o tem, da imamo tukaj strategijo. In seveda je jasno, da bo vsak razvojni projekt, ki ga podpiramo v Afriki ali Latinske Ameriki ali vzhodnem sosedstvu, moral izpolnjevati standarde, ki veljajo za okoljska spremljivost tudi v EU. Torej, kot torej o dejavnostih izven EU. Drugi del. Tukaj pa naj omenim sedlo premoženje, ki je bilo omenjeno. To je ključno. Tudi v naši skupnosti nekateri menijo, da je zelo veliko dobre volje in ideološki pristop dovolj za podnebne okrepe. Jaz se tega ne želim. Želim si to storiti z visoko tehnologijo. Zato želim investirati v premoženje, ki ga ne bom potem moral odpisati prehitro. Srednje banke, to je čisto profesionalen pogled. Če boste investirali nekaj, kar bi naj trajalo 30 let, pa veste, da ne bo trajalo niti 15 let, potem to ni dobra naložba. tudi vzorovanjško podjetje, ki potrebuje sofinanciranje, pravijo podobno. Ne smemo investirati v to, če vemo, da bo potem prišlo do pisanega premoženja. Zato je torej vprašanje naseljenega premoženja nekaj, kar nas sili v previdnost. Potreba po odpisih premoženja, torej izgubah za banko, mm, vsekakor obstaja in tega si ne želimo. Potem nadaljne vprašanje. Res je, določene razkorake imamo. Ampak v Evropi ne investiramo dovolj na začetku projektov, naprimer infrastrukturne projekte, kar se tiče vzdrževanja tega projekta, ko vemo, da bo to potrebno, da ga pripeljemo do konca. In to potem slabša kakovost infrastrukture in lahko vodi tudi do katastrof viadukt, ki se je zrušil v Italiji, bi se lahko zrušil tudi kjerkoli druge. Torej, ne razumite me napak, to je zelo pomembno razmišljati dolgoročno, tudi kar se tiče vzdrževanja in ohranjanja. In na nekaterih energetskih področjih tudi o tem, da dolgodolčena sredstva odstranimo, kar bo zelo, zelo drago. Še zadnja pripomba, potem pa bom prepustil besedo Andreasu, še pa posebno, kar se tiče egipski vprašanj, pa tudi gospodu McDowellu. Naj povem še nekaj o premogovništvu. Tukaj smo zelo ambiciozni. Imeli smo zelo dobro pripravljeno konferenco za Madrid. V Vatikanu letos s papežem zelo ambiciozen, opogomljajoč dogodek in pokazalo se je, kako pomembno je to za nas in osredotočili se bomo še bolj na to, kar že počnemo v državah izven EU. Še prav posebno pogozdovanje, kmetijstvo je vedno bolj pomembno, naša ambicija glede oceanov je bila izrečena prek pobude v čistih oceanih. To smo začeli skupaj s Francijo in Nemčijo, tako da bomo to razvijali še naprej. In pripravili bomo ambiciozno agendo in kadarkoli pred tem dogodkom sem pripravljen se vrniti in poročati o tem. Sedaj pa kolegi, energija. Hvala lepa, kar nekaj vprašanj, kar se tiče plina pri energetski politiki in tudi vprašanje o energetski učinkovitosti. Kar se tiče plina, naj bo jasno. Politika posojanja za energetske projekte ne zavrača popolnoma vloge plina pri energetski tranziciji. Pravimo pa, da v skladu s podnebnimi energetskimi cilji moramo dekarbonizirati tudi plinski sektor, še pa posebno za banke, ki financirajo, da ne bi prišlo do naslednjega premoženja. Torej, želimo si, da ti projekti uporabljajo najboljšo tehnologijo za razogličenje. Torej, priznavamo vlogo nizkooglični plinov kot rezerva za obnovljive energije vire energije. In zato, da včasih uskočijo, ko ni vetrne ali sončne energije. To nas pa pripelje do tega, kaj so nizkooglični plini. V dokumentu predlagamo, da bi za proizvodno energije uporabljali vso obstoječo tehnologijo, tudi plin, in da moramo smrljati 250 mg na kWh. sedaj imamo 550 mg. In kako se to lahko zgodi? Na tri načine. Če uporabljamo trenutne tehnologije, na sledeče načine. Najprej Ko gre za soproizvodno toplote, ko prekomerno toploto uporabljamo za nekatere druge vidike proizvodne električne energije, potem drugič, da obnovljive pline, bioplina in tudi druge, tudi vodik, povežemo v mešanico, ki se uporablja za proizvodno elektrike, in to je spet način, kako bi prišli pod 250. In potem tretja pot, kot je bilo predlagano, s kombinacijo CCS, torej skrajevanje in zajemanje oglika. Te tehnologije, priznamo, so drage v tem trenutku, niso še prav razvite Zato smo dejali, da lahko damo nepovratna sredstva in potem to zlijemo z nekaterimi drugimi sredstvi iz nacionalnih verov, zato da bi te tehnologije postale bolj komercialno zanimive. Prav tako je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj je 250 namesto 100. Taksonomija, trajnostni, tukaj gre za projekte, ki so ekstremno pozitivni, kar se tiče podnebnih ukrepov in kar se tiče podnebnih ciljev. 250 standard, 250 pa je usklajevanje s Parizom. In tukaj je nekoliko nižji standard, torej ne delamo škode, to ni ekstremno pozitiven prispevek, to je bilo zeleno financiranje, 250 je pa ne škodimo, In to je torej ta razlika, če torej financiramo električno energijo, obnovljive vire predvsem, ki izpolnjuje 250, lahko to zelenimi obveznicami, če pa financiramo soprezodno toplote energije, pa tega ne moremo označiti za zelene investicije. In potem še energetska očinkovitost. Mislim, da je to zelo zanimivo področje, to je področje, ki je najbolj spregledano v politiki poslovanja, ker ti tukaj največ potencijala za veliko više ravni financiranja EIB v skladu z energetskimi podnebnimi cilji EU. In vsi poznamo številke. 200 milijard evrov naložb letno, zato da bi zadostili tem ciljem. Do konca 2020 vsaka nova stavba, ki jo financiramo, mora spolnevati bilanco nične bilance CO2 pri gradni stavb. Potem pa bodo razviti novi standardi in domnevam, da tukaj ne bo šlo samo za operativno funkcionalno stavb, to se bo potem osredotočalo, tako kot ste dejali, tudi na življenjski ciklus, na celotno, na celotno bilanco CO2 stavbe v celotnem življenjskem ciklusu. Hvala lepa, skoraj da smo že pri 15 minutah, že zamujamo. Tako da hvala lepa, hvala lepa, da ste prišli v Evropski parlament, v odbor. In vi, torej, zabeležili smo si to, da ste dali, da boste morda prišli še k nam in nam razložili več o tem, kako bi lahko to strategijo bioraznovrstnosti uporabili torej to smo si zabeležili. Bomo pa točno te strategije glasovali čez nekaj minut. Hvala lepa še enkrat, predsednik. Hvala lepa tudi vaši ekipi, se kmalo vidimo. So I'm going to switch to French for the voting session. No, glasovanje bo potekalo v francoščini. Mogoče ne ves čas, ampak govoril bom francosko. Bomo kar začeli. Najprej prvo glasovanje. Ali imate pri sebi glasovalne kartice? Dobro. Prvo glasovanje v delegiranem aktu eh, o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, titanov dioksid. Glasujemo. Konec glasovanja. Rejected. Zavrnjeno.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 Aha, minus 58, torej 58 proti 12 za. Prosim, če rezultate prikažete vedno na ekranu. 58 proti 12 za, 71 mm, pa vas je glasovalo z enim vzdržanim glasom. Gremo naprej. Pesticidi. oziroma ne. C'est dans l'autre sens. OK. OK. Uh, so we have a... Dobro. Pred pesticidi imamo še eno glasovanje o Fukushimi na japonskem. Uh, in sicer kar glasujemo. Fukushima. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 40 proti 30 za en zdržan glas. Zavrnjeno. We move to the pesticides objection, sorry. Zdaj pa smo pri pesticidih, oprostite za prej, ker sem se zmotil, glasujemo. Konec glasovanja. Štiriinštirideset za, sedemindvajset proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto. Naslednje glasovanje, strateški pristop k farmacevskim izdelkom v okolju. Glasujemo. Najprej bomo glasovali o ustnem vprašanju za komisijo. To je prvo glasovanje. Kar glasujte. Konec glasovanja. 70 za, nihče proti, en vzdržan glas, sprejeto. Drugo vprašanje pa zadeva ustno vprašanje za svet. Glasujemo. Konec glasovanja. 68 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Zdaj pa kup 15. Kompromis A. Glasujemo. Body's closed. Konec glasovanja. 67 za, 1 proti, 3 vzdržani. Sprejeto. Kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 66 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Kompromis V. Glasujemo. konec glasovanja. Trinšestdeset za, štiri proti, štiri vzdržani, sprejeto. E, predlog spremembe je štiriintrideset. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. No, it's for chauffeur, so it's normal that it doesn't work. <laughs> Glasovali so z, z dvigom roke, tako da eh, smo že tu sprejeli 35, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Body is open. Body. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 22 proti, 3 vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. N. We move to compromise N. Kompromis N, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za proti. Bomo preverili, oprostite, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. 40 za, 26 proti, 3 je vzdržani, sprejeto. 51, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, bomo preverili. Glasujemo 52. What is closed? Konec glasovanja. 37 za, 33 proti, eno zdržan, sprejeto. Trinpetdeset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. 76 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 46 za, 25 proti. Sprejeto. 77. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis. H. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis J, za, proti, bomo preverili. body's closed. Konec glasovanja. 38 za, 19 proti, sprejeto. Sedemindevetdeset, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Devetindevetdeset za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejeto. Sto pet. Glasujemo samo o prvem delu, zato ker je bil kompromis D sprejet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis E1 za? Proti? Oziroma R. Bomo preverili. The vote is closed. In favor 42 against 24. Adopt. Konec glasovanja sprejeto. 106. Glasovali bomo samo o prvem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 46 za, 25 proti, sprejeto 107. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto 108 za, proti, vzdržani, sprejeto 109 za, proti, vzdržani, sprejeto 111. Glasujemo samo v drugem delu. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto 112 za, proti, vzdržani, sprejeto 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. ena, dva, ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto. predlog spremembe 137, ustni predlog eh, je to, skupine socialistov. Eh, namesto da pozivamo EU in države članice, da povečajo eh, uporabo okoljskega obdavčanja, bi, morali, bi moralo pisati, da je treba pozvati EU in države članice, da reorientirajo svoje davčne sisteme. Za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. 42 za, torej sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis P za proti, vzdržani, sprejeto, kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto, 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto dvainšestdeset za proti, vzdržani sprejeto, 163 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 164 za, proti, bomo preverili. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. 170, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis S je bil sprejet, zato glasujemo samo o drugem delu 1,7. Kdo je za, proti, vzdržani. Nisem povsem pripričan, tako da bomo preverili 171, drugi del. Closed. Konec glasovanja. 54 za, torej sprejeto. 174, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis U za, proti, vzdržani. Sprejeto. 177 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 178 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 179 za, proti, vzdržani. Sprejeto sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za, proti, vzdržani, sprejeto. tu 92, glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, za, proti, bomo preverili. Glasujemo torej v tretjem delu, konec glasovanja. Rezultat je izenačen, tako da je to zavrnjeno. Kompromis dvojni V. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis X, za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Okay, so we vote just we voted compromise Z at the beginning, so o kompromisu Z smo že glasovali. Zdaj smo pri predlogu 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, zavrnjeno. Kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, kompromis A, B za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa samo o drugem delu 216. predloga spremembe. Kdo je za, proti, bomo preverili. First spot, huh? Sprejeto. 34 proti 29. Uh, 217 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, osem, za, proti, vzdržani. Sprejeto, devet za, proti. Bomo preverili. Nine. Preverjamo deveti predlog spremembe, konec glasovanja, 52 za, 19 proti. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejeto, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 12. predlog, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 51 za. Eh, od tukaj nisem dobro videl. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, bomo preverili. Vote is closed. Konec glasovanja. 41 za, sprejeto. 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti. Želite, da preverimo 18. predlog? 18. preverjamo, glasujemo ste prosili za pregled pri 18. ali 19. Rejected. Zavrnjen. Zdaj smo pa pri 19. Za, proti, zavrnjeno. 20. Kdo je za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Oziroma sprejeto se popravlja predsednik. 23. Želite preveriti 22. predlog? Pa dajmo. We check 22. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno, ampak lahko preverimo, da bomo imeli točen rezultat. 24 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno elektronsko glasovanje o resoluciji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Gremo naprej. Naslednje glasovanje zadeva pobudo EU za upraševalce. Začenjamo s predlogom 58, kdo je za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti. Bomo preverili, mislim, da je bilo sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 za, proti. vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 86 za, proti, vzdržani, sprejeto, ta postane brezpredmeten, smo pri v 87 in 99 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6a za, proti, bomo preverili. Glasujemo o 6a. Konec glasovanja sprejeto. Osemindevetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto ena, kdo je za, proti, bomo preverili. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 41 proti. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 102. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 103. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 103. Zdaj smo pri 109. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. 109 glasujemo. Konec glasovanja. 40 proti, tako da je zavrnjeno. 110 za, proti vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bri je les, nihče ni dvignil roke. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo? Prav, 117 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Za? Kdo je za? Proti? Bomo preverili. 122. Glasujemo. Vod is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 123. Za? Proti? Proti? vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, bomo preverili. Mislim, da je bilo zavrnjeno. But it's closed konec glasovanja, 41 proti, samo 25 za, zavrnjeno. Um, zdaj 128 in 29 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo, da prav imate. Pen, is... Glasujemo, konec glasovanja. Dobro, da smo preverili sprejeto. 132 za, proti, bomo preverili. 132 preverjamo, konec glasovanja, sprejeto. 133 za, proti, proti vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti. Aha, skupaj glasujemo 1, 3, 4, 1, 3, 5. Kdo je za, ta dva identična predloga spremembe, proti, bomo preverili. Yeah, what is closed? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani sprejeto. 137. A, ja, o tem ne glasujemo. 140 za, proti, vzdržani sprejeto. 141 za, proti, vzdržani. Sprejeto, razen če želite preveriti, ne. 142 za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 147 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 148 za, proti vzdržani. Sprejeto 149 za, proti vzdržani. Sprejeto 150 za, proti vzdržani. Sprejeto 151 za, proti vzdržani bomo preverili. Donc, du coup, on passe à celui-là. Si, si, ouais. Rejected. Zavrnjeno. Zdaj gremo na naslednja dva, 152 in 153 skupaj, za, proti, vzdržani, sprejeto želite, da preverimo? Prav. 152 in 153, ki sta identična. Konec glasovanja. Sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166 za, proti, bomo preverili. 166, glasujemo. What is closed? Konec glasovanja, zavrnjeno. 168 za, proti, vzdržani. E LS je zaučino. Proti, vzdržani sprejeto. Sto devetinšestdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Sto sedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa navedbe. One and two, two. Okay. One and two together. Ena in dva skupaj, kdo je za, proti, sprejeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani vzdržanih, sprejeto, sedem za, proti, vzdržanih, sprejeto, osem, kdo je za, proti, vzdržanih, sprejeto, enajst za, proti, vzdržanih, sprejeto, dvanajst za, proti, vzdržanih, sprejeto, trinajst za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti. No, 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 25 za, proti bomo preverili. 25 je predlog spremembe, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti proti, bomo preverili. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, zdržani sprejeto. 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, bomo preverili. Preverjamo 34. Is closed. At Konec glasovanja, sprejeto. 35 za, proti, bomo preverili. 35 preverjamo. But is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak če želite, lahko preverimo. Ne, zgleda, da ni treba, sprejeto. 37. 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 38, 39 se opravičujem, kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 39. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 53. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejito. Pa še končno glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejito. Mislim, da je čisto jasno. Okay. Tako. Nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 37. Za? Proti? vzdržani, sprejeto 38 za, proti, za, proti, vzdržani, sprejeto 39 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto 47 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani je sprejeto 66 za, proti, vzdržani je sprejeto 67 za, proti, vzdržani je sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani je sprejeto. Sprejeto je, sprejeto malo vode moram popiti, se mi zdi. 72. Kdo je za? Sprejeto. 73. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, bomo pregledali elektronsko. Glasujemo o 81. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, Vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdr bomo pregledali elektronsko. Glasujemo o 90. Glasovanje je zaključeno zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, prosi, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, se upravičujem, enega sem pozabil, 104 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Sto sedemnajst za, proti, vzdržani sprejeto. Sto osemnajst za, proti, vzdržani sprejeto. 119 za, ta je omaknjen, torej 120. Kdo je za, proti, vzdržajni, sprejeto. 121 za, proti, vzdržajni, sprejeto. 122 za, proti, vzdržajni, sprejeto. 123 za, proti, vzdržajni, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 127 za, proti, vzdržani, sprejeto 128 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 1 in 2 skupaj, D za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 in 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 in 8 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 in 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 in 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, Vzdržanje je sprejeto. 13, kdo je za, proti, vzdržanje je sprejeto. Kompromis 1. Za, proti, vzdržanje je sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, sprejeto. Dvaindvajset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 3, 32 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 32. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa v resoluciji v celoti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Pa še zadnji dve eh, glasovanji glede popravkov. To glasujemo skupaj v sklopu. Najprej glede prvega popravka, želite še besedo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Opravičujem se, kolegi, vem, da že dolgo glasujem, ampak vseeno sem želela nekaj dodati glede tega popravka. Gre namreč za zelo nenavadno situacijo, ki se je zgodila prvič v zgodovini. Popravki, kot veste, se uporabljajo zato, da se popravijo tehnične zadeve in nekonsistence, potem, ko se zaključi nek trialog. Tokrat pa svet predlaga vsebinske popravke same uredbe in to je nekaj res nenavadnega. Mi sicer nimamo težave z temi vsebinskimi popravki, namreč predlagane spremembe bodo um, zaprle pravne vrzeli, ki trenutno obstajajo. Ampak načelno se ne strinjamo s temi postavki. Gre za postopkovno spremembo, Namreč popravki se uporabljajo samo za tehnične zadeve. Mi predlagamo, da se o tem sicer glasuje eh, tako, da bo demokratični pregled strani parlamenta in predlagamo, da se podpre te popravke. Časa namreč ni veliko, nova pravila morajo začeti veljati maja naslednje leto. Gre za resno situacijo. Namreč to zakonodajo smo začeli obravnavati leta 2012 in sedaj nimamo več časa, da bi tukaj kaj spremenjali. Če torej zaključim, smiselno bi bilo, da gospod predsednik vi napišete dopis svetu in komisiji in izrazite, kako nezadovoljni smo s samim postopkom, ki je bil izbran pri tem vprašanju. Hvala, to je jasno. Sedaj pa lahko glasujemo o prvem popravku. Kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. In potem drugi popravek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zaključili smo z elektronskim glasovanjem. Uh, Tako nadaljujemo z zadnjo točko uh, dopodanskega dela, gre za strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju. V imenu ELS uh, bo spregovoril gospod Busoj, ki je danes tudi tukaj. V veliko čast nam je, da ste tukaj. Izvolite. Uh, I will be brief, uh, dear chair. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Marca letos je komisija sprejela sporočilo glede strateškega pristopa k farmacevskim izdelkom v okolju. Skupaj s kolegi smo pripravili, pripravili dve vprašanji za ustni odgovor, eno za komisijo in eno za svet. Pripravili smo tudi resolucijo, o kateri bomo govorili v našem odboru v januarju. V sporočilu je omenjenih šest področji, kjer, potrebo, kjer imamo potrebo po ukrepanju, ampak teh področji je več. Na določenih področjih je potrebno posodobiti zakonodajo ali pa jo dopolniti. Kot posledica naših eh, vprašanj za ustni odgovor in naše resolucije bi rad videl to, da se komisija in države članice zavežejo k ukrepanju. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da moramo nujno zmanjšati izpuste farmacevskih izdelkov v okolju. Poleg tega pa moramo delovati preventivno. Naprimer, ko eh, nek bolnik kupi zdravila in druge farmacevske izdelke. Zdravila bi lahko izdajali v skladu z potrebami, tako da se spremeni embalažo. To bi lahko tudi prilagodili v lekarnah in bolnicah. Možno je najti veliko različnih rešitev tukaj, ampak po mojem mnenju potrebujemo jasna pravila za to, da se zmanjša prisotnost farmacevskih izdelkov v okolju. Veselim se današnje razprave, še bolj pa se veselim odgovorov Evropske komisije. Zidl, for... Gospod Zidel za SND. Najlepša hvala. Veseli me, da smo tukaj v različnih eh, političnih skupinah skupaj sprejeli ukrep za to, da se postavi to vprašanje za ustni odgovor. Tukaj imamo namreč povezavo z odpornostjo na antibiotike v skladu z poročilom računskega, računskega sodišča se število ljudi, ki vsakoletno umirajo zaradi bakterij, ki so odporne na antibiotike, veča in veča iz leta v leto. Vse več je farmacevskih izdelkov, ki se znajdejo v naših eh, odpadnih vodah in zato me veseli, da smo se povezali v različnih političnih skupinah in pripravili to vprašanje za ustni odgovor za Evropsko komisijo. Skupaj pa smo tudi pripravili resolucijo. Thank you, Hvala lepa. Zanimiv Veronik, Veronjuar. Hvala lepa, govorila bom francosko, da to je ključno vprašanje, ki ga je potrebno dvigniti na evropsko raven. Strinjam se s potrebo preventivnih ukrepov, določena nevarna zdravila, naprimer proti raku, pa so trenutno distribuirana v ustni obliki, torej ne sledi to nobenemu pisnemu postopku in to potem lahko se uživajo, oprostite, ustno in to lahko potem se najde tudi v okolju in to lahko potem ogrozi okolje tudi dolgoročno. Merci. For... Hvala lepa. Za ide ni tukaj nikogar danes za zelene Mišel Rivazi. Izvolite. Hvala lepa. Ni še prepozno sprejeti ukrepe. 2008 smo že sprožili to vprašanje in komisija je dejana, da dejansko vprašanje farmakoloških snovi v okolju je težavno in da bo tukaj nekaj potrebno storiti. Potem smo imeli študijo 2013, ki pravi, da moramo uvesti zakonodajne ukrepe in bo, da bo komisija pripravila predloge do 2015. Sedaj smo v 2019 in kaj pripravlja komisija? Strategijo light, zelo light, zelo mehka, torej potrebno je informirati in tako dalje in tako naprej. Torej, naj povem, da je poročilo OECD zapisalo, da je potrebno sprejeti drakonske ukrepe, in tudi zakonodajne ukrepe. Torej, ne gre za te, da zadoščajo ti mehke ukrepi. Poglejmo si to poročilo, kaj je zapisano. 10 odstotkov teh snovi lahko ogroža okolje, protidepresanti, protibolečinska sredstva so najbolj nevarna in tudi antibiotiki, to se potem najde v odpadnih vodah in to lahko škodi mikroorganizmom in lahko prede do tudi odpornosti. Mislim, da so tri stvari zelo pomembne. Prvič, potrebno je oceniti incidenco določenih farmakoloških snovi v okolju na ravni avtorizacije na trgu. To pomeni, ko mora določeno zdravilo biti odobreno, je potrebno to potem ugotiti tudi z vidika tveganja za okolje. To že velja za veterinarska zdravila, ni, ne velja pa za človeška zdravila. To bi bil torej predlog, ki bi ga lahko podali. Zelo pomemben. In ne naj bi bilo, lahko bi bilo vključeno. Mora biti vključeno, mora biti zapisano. Bolj odločni moramo biti. Drugič. Približno 3000 aktivnih snovi je v zdravilih. Pred 2006, še nismo imeli ocene tvegan za okolje. Vse, kar je pred 2006, tukaj nimamo evalvacije. Po tem obdobju pa imamo. Torej, bi morali zagotoviti evalvacijo za, vsa, za vse učinkovine. In potem na koncu tretjič, komisija mora sprejeti vse ukrepe za to, da bo proizvodna zdravil iz ovoza, eh, ustrezala enakim okoljskim standardom, visokim standardom, ki jih imamo mi v EU. Kajti sedaj z ovozom učinkovin lahko vidimo, da se jih večina izdeluje v Indiji, na kitajskem in tukaj imamo resnično dvojne standarde. Imamo, mi imamo drakonske ukrepe za zavarovanje okolja, to je dobro, ampak pogledajte, kaj se dogaja v teh državah. Tako da je resnično potrebno imeti ustrezen nadzor in da lahko odobrimo uvoz le, če bomo imeli ustrezen nadzor. Ni to dobro niti za njihove države, pa niti za nas, kajti to potem najdemo v okolju, pa tudi v hrani. Hrano pa pride prek voda, ki je onesnažena. potrebno je biti veliko bolj preskriptiven, drugače nam ne bo uspelo. Če bomo samo spodbujali, ne bo dovolj. Včasih moramo biti bolj odločni, smo zakonodajalci. Hvala lepa za EKR, Joana Kopčinska. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Dejstvo, da se Evropski parlament zanima za prisotnost farmacevskih snovi v okolju, je zelo dobro. Mislim, da je besedilo zelo dobro, dobro formulirano. Hvala lepa sekretarjatu in kolegom, ki so sodelovali z nami. Podpiram večino tega, kar je navedeno, še prav posebno tiste dele, ki zadevajo proizvodno zdravil, ki so manj strupena za okolje. Sedaj pa moramo spodbojati novo ozaveščenost proizvodnje in tudi ozaveščenost po produkciji, torej tudi pri uporabnikih, da bomo torej imeli neko politiko, ki ne bo toliko urejala okvira proizvodnje, ampak se bomo osredotočali na tiste dele, ko zdravilo stopi v stik z okoljem. Gre za novo sensibiliziranje, če hočete, novo ozaveščanje o stropenosti teh snovi v okolju. Kot parlament moramo podpreti tiste proizvajalce in tiste akterje, ki so angažirani za zaščito okolja. In sicer tako, da se spoštuje svoboda in prost dostop bolnikov do zdravja, seveda pa ne smemo niti oslabiti raziskav na tem področju o tem govorimo pri 27. točki. Potrebno je zmanjšati tveganja za okolje in to na različne načine spoštovati. Moramo, kot sem dejala, že dostop bolnikov do zdravil. To, kar je manjkalo nekoliko v resoluciji, pa je bilo to, da ne govorimo o podružnicah farmacevtskih podjetij. Mislim, da morajo podružnice, podružnice same priznati in ugotoviti tveganje. To je zelo pomembno. Za veterinarske izdelke to že velja, za človeška zdravila pa ne. Prav tako pa je potrebno ugotoviti tudi to, da določene snovi dolgo časa ostanejo v naravi v vodi. Bom podala pa tudi nekaj predlogov spremembe v tej smeri. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa za guje. Guje imate koga? Zgleda, da ne. Želi še kdo besedo? Preden damo besedo komisiji? Ne, zgleda, da ne. V redu, potem pa dajem besedo predstavniku komisije. Gospod Dozer, izvolite. Hvala lepa. Strani komisije ne, za začetek povem, da smo zelo zadovoljni s tem, da je Evropski parlament tako aktivno zainteresiran eh, za vprašanje farmacevskih izdelkov. Nova komisija je začela svojim delom v ponedeljek in nova predsednica, gospa von der Leyen, je že podala politične smernice. Oznanila je novi zeleni dogovor, ki bo vključeval tudi ambicijo za ničelno onesnaževanje. Prepričana sem, da bomo proaktivno delali na področju farmacevskih izdelkov, sedaj imamo namreč novi zagon in zato me zelo veseli, da ste tudi v Evropskem parlamentu vključeni v to vprašanje. Če bomo sodelovali, bomo gotovo dosegli dobre rezultate. Mnoga vprašanja, ki jih omenjate v osnutku resolucije, odražajo to, kar mi pripravljamo v strategiji za farmacevtske izdelke. Kot veste, je komisija to strategijo sprejela marca letos in od takrat smo zelo dejavni na tem področju. Sama prihajam iz GD za okolje, ampak seveda tukaj sodelujem z kolegi iz GD za zdravje in zaščito potrošnikov. Jasno je namreč, da če želimo rešiti to vprašanje, moramo upoštevati celoten življenjski cikl farmacevskih izdelkov. Zato ni dovolj, da upoštevamo samo okoljski aspekt. Sama sem pristojna za čistost eh, voda in ko ti izdelki prispejo v naše vode, je že prepozno. Zato moramo zagotoviti, da se to sploh ne zgodi. Eno izmed temeljnih načel naše strategije za farmacevtske izdelke je prav to, da tisti, ki potrebujejo posebna zdravila, morajo imeti dostop do njih. Komisija na noben način ne želi omejevati dostopa do zdravil, ki so potrebna in ki jih eh, bolniki potrebujejo, sploh za resne bolezni, kot, naprimer, eh, kot so rakava obolenja. Naš pristop predvideva različna področja, pri katerih je potrebno ukrepanje. Le na tak način lahko dosežemo bolj trajnostni način ravnanja s farmacevskimi izdelki. Začeli smo z ukrepanjem na določenih področjih. časom bomo lahko podali več eh, informacij, ampak eh, sedaj bi omenila to, da naslednji teden v Zaragozi organiziramo veliko konferenco o čistosti voda in tam bomo imeli tudi panel, ki bo potekal 12. decembra in ki bo namenjen prav eh, farmacevskim izdelkom, ki se znajdejo v vodah. Predstavniki SZO, Svetovne banke in drugi bodo razpravljali o tem, kako rešiti to vprašanje kako rešiti težave, ko se te pojavijo. Upam, da se boste lahko na nek način odeležili te konference, bo pa na voljo tudi preko spleta, tako da jo lahko spremljate tudi tam. Malce bolj podrobno bi se odzvala na nekaj vprašanj in komentarjev. Najprej, kar se tiče okoljskega učinka in ocen, ki se jih pripravlja na tem področju. Tukaj imamo različen pristop za humano in veterinarsko medicino. Za človeške oziroma za zdravila, ki so namen, namenjena človeški uporabi, imamo popolnoma drugačen pristop, to je jasno. Ampak razlika v našem pristopu pri oceni ne pomeni, da ne upoštevamo učinka zdravil za humano uporabo na okolje. Tukaj se osredotočamo bolj na manjšanje negativnih eh, vplivov na okolje. Vsako podjetje mora pripraviti oceno tveganja, s katerim pripravi ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva v primeru, da se ti izdelki znajdejo v okolju. V tem kontekstu moramo razumeti, razumeti tudi to, da farmacevtski izdelki in kemikalije niso obravnavani na enak način v zakonodajnem okviru Evropske unije. To moramo upoštevati, ko se obravnava farmacevtske izdelke. Nekdo je omenil, da mora komisija upoštevati tudi to, da bi lahko pripravili nove zakonodajne predloge. Seveda, v okviru zakonodaje za vode že imamo pravila za farmacevtske izdelke, imamo naprimer direktivo za okoljske kakovostne standarde, Tam imamo prioritetne snovi, med katerimi so tudi farmacevtski izdelki na tako imenovanem seznamu za spremljanje. Ta seznam se redno posodablja, v tem trenutku sta dva farmacevtska izdelka na njem in upam, da bomo pri naslednji posodobitvi seznama na njem imeli več farmacevtskih izdelkov. Je pa res, da je to postopek, ki vključuje tudi sodelovanje Evropskega parlamenta in držav članic. Ko bomo posodabljali seznam prioritetnih snovi v okviru običajnega zakonodajnega postopka, upam, da bomo dobro sodelovali in bomo izkoristili ta zagon, zato da se več snovi umesti na ta seznam. Pa še nekaj glede mednarodne razsežnosti, ta je zelo pomembna in ste jo tudi omenili. Več različnih pobud poteka z kolegi na eh, GD Sante. Oni so v stiku z glavnimi partnerji na tem področju, mi na Gedi za okolje pa počnemo tudi enako. Pomembno je, da o tem razpravljamo tako z oblastmi, kot tudi z industrijo na področju farmacevskih izdelkov. Seveda poskušamo pritiskati tudi na proizvajalce. Vredno je najbolje to storiti z zelenim javnim naročanjem. To je tudi del naše strategije in upam, da bomo tukaj dosegli napredek. Najlepša hvala in še enkrat hvala vsem za interes za to področje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji korak bo rok za vložitev predlogov sprememb, to je 29. januar 2020. Gospod Buzoj, morda takrat ne boste več z nami ostal bom nadomestni član odbora Envi. Tako da morda boste z nami dobro. Tako, zaključili bomo dopoldanski del sestanka. Nadaljujemo ob 2 in 40 minut, pravi predsedujoči.